Ja. Herr Präsident! Gospod predsednik. Zasedanje se ponovno pričenja. Zapisnik včerajšnje seje ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. S tem je zapisnik sprejet.